Za prilagoditev globalizaciji Švedska Volvo, Avstrija Štajerska, Nizozemska Heimans. Gospod Böge, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči, drage kolegice in kolegi. Torej, danes ponovno razpravljamo o predlogu za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Torej, razmiki med takimi poročili so zmeraj krajši, tokrat gre za prošnje iz Švedske in Avstrije zaradi presižnih delavcev v avtomobilski industriji in iz Nizozemske zaradi presižnih delavcev v gradbeni industriji. Želim povedati, da je v tem skladu maksimalno 500 milijonov evrov na letu, leto in da služi temu, da pomaga delavcem, Eh, ki so prizaditi zaradi strukturnih sprememb v gospodarstvu in samo njim je namenjena ta pomoč v smislu usposabljanja nadaljnega izobraževanja in tudi, da se jim ponudi možnost, da ponovno dobijo uh, zaposlitev. Želimo povdariti v tej zvezi, da eh, želimo v prihodne obravnavati uh, posamezne poročile in posamezne predloge oziroma prošnje, prošnje in nesvežnje za uporabo tega uh, sklada. Upam, da je to bilo zadnjič tako. Ponovno opozarjamo na to, da podpora iz eh, tega sklada naj ne nadomesti ukrepov na osnovi nacionalne zakonodaje ali na osnovi tarifnih pogodb, kar je v pristojnosti podjetij, oziroma v okvir ukrepov za prestrukturiranje podjetij. Torej, še naprej smo kritični glede, glede tega, da je uh, da je seveda Evropski eh, sklad za globalizacijo poseben sklad s svojimi cilji in da se ne sme zlorabljati v tiste namene, ki jih izpolnjuje Evropski socialni sklad. Torej, danes gre za eh, skupni znesek 15,9 eh, milijona evrov, švedski in nizozemski eh, kaprošna temeljita na, na tudi točki 2a pogodbe in sicer, ko pride do presežnih delavcev za obdobje štirih mesecev, eh, eh, avstrijska prošnja pa na 2b eh, in sicer 500 odpustitev v obdobju devetih mesecev v srednjih in srednje velikih in malih podjetjih. Torej gre za Volvo in za dobavitelje. Eh, avstrijski, avstrijska prošnja eh, se nanaša na 744 presežnih delavcev v devetih podjetjih, pri čimer eh, naj bi prejelo pomoč 400, 400 brezposlenih. Avstrija je zaprosila za 5,7 milijona evrov. Nizozemska vloga pa se nanaša na 50, 570 presežnih delavcev v podjetju Heymans za 435 odpoščenih delavcev prosijo za pomoč v skupnem ZIS znesku 386 tisoč evrov. Torej, mi smo, tudi komisija je te vloge preverila, tako tudi mi, in smo ugotovili, da izpolnjujo uh, kriterije. Seveda bodo povedali svoje mnenje tudi kolegi iz odbora za zaposlovanje. V postopku je dogovorjeno, da eh, tudi odbor za zaposlovanje zauzame stališče, preden parlament odloča o tem in da se tudi v podrobnosti ukvarja s temi vlogami. Pri švedskem primeru eh, so ugotovili, da je od 4700 delavcev za pomoč predvidenih samo 1500. Eh, pri eh, podjetju Heymans je prišlo do odpustitve še dodatnih 400 delavcev, ki niso zajeti v prvotni vlogi, torej vedno spet se postavljajo posamezna vprašanja, ki pa nas naj ne bi odvrnili od tega, da damo zeleno luč za odobritev te vloge. Hvala. Hvala. Sedaj pa za komisijo gospod Špidla, prosim. Vážený pane predsedo, vážené poslankyne a... Gospod predsednik, gospin, gospodje, drage poslance in poslanci dragi poslanci in poslanke. Želim se zahvaliti poročevalcu za dobro mnenje o predlogu komisije glede uporabe sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji eh, za eh, primire iz Švedske, Avstrije in Nizozemske. Gospod poročevalec, eh, povedali ste, da podpirate to vlogo um, vendar ste dali tudi neke pripombe eh, proračunske narave. O tem se moramo seveda pogovoriti. Naprimer ste eh, povedali o financiranju, da Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji naj ne bi bil edini sklad, iz katerega se financira ta uh, pomoč. Torej, uh, Eh, SPG je sklad, ki nima lastnih sredstev, temveč se sredstva eh, prerasporedijo za ta sklad in treba je videti, kje so na razpolago taka sredstva, ki se lahko dajo v ta sklad. In izrednega proračuna je treba eh, poskrbiti za sredstva za ta sklad. Drži, da je Evropski socialni sklad doslej bil eh, glavni sklad za financiranje takih eh, primerov. Seveda je treba upoštevati tudi dejstvo, da sklad razpolaga s precejšnjimi sredstvi. 2009 je šlo za 11 milijard evrov. 6 milijarde evrov eh, smo uporabili do konca novembra. Mm in ESPG. Je 2008 uh, uh, imel samo majhen del zneska, ki je bil v Evropskem socialnem skladu um, seveda je logično, da uporabimo sredstva iz tega sklada. In mislim, da je uporaba tega sklada, da ne sme vplivati na uporabo sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Seveda pa moramo diversificirati um, pri, um, pri teh sredstvih in tudi na naslednjem sestanku, ko se bomo srečali, vam bomo prikazali dodatne možnosti za to. Razen tega ste Eh, zahtevali od komisije, da naj bi naslednjič, ko bo zaprosila za sredstva iz ESPG-ja, eh, dala na voljo samostojne neodvisne dokumente. Komisija se zaveda takega postopka, kajti to bi preprečilo tveganje tajnega dogovarjanja. Eh, metoda, ki smo se je poslužili, je bila pač bi rekel naravna metoda, ki do določene mire eh, poenostavlja reševanje administrativnih problemov. Vendar se mi zdi, da je, političn, da je z političnega vedika bolje, da odločamo o posameznih primerjih in komisija bo naslednjič ravnala tako. Uh, Hvala, gospe in gospodje, za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. Sedaj gospod Fernistleroj za Evropsko ljudsko stranko. Eh, izredni časi zahtevajo izredne ukrepe. Sklad za globalizacijo naj bi bil poseben instrument in Evropa s tem eh, zagotovi, da besedam sledijo dejanja. Pri Heimensu na nizozemskem so odpustili več kot 700 delavcev in ne vemo, koliko je podjetje eh, eh, eh, odpustilo delavcev v tujini, v Belgiji naprimer in v drugih državah. Gradbeni sektor trpi, prihajam iz regije Brabant in tam Žal vidimo eh, posledice množičnega odpuščanja. To čuti regija, pa tudi zunaj regije se to čuti. Ta pomoč eh, je eh, naj zagotovi, da ostane znanje v Evropi. V preteklih letih smo doživljali, da so strokovni delavci zapustili kvalificirani delavci zapustili Evropo in ko so, se je čas izboljšal, je bilo premalo kvalificiranih delavcev. Zato naj bi znanje ostalo v Evropi. Seveda pa nam gre tudi za to, da ohranjamo delovna mesta. Na nizozemskem je tako, da so se regionalni uradi angažirali, da so hitro izvedli investicije v infrastrukture in gradbene objekte. In to je pomembno za ljudi, ki so, ki trpijo zaradi tega. Pomagati jim moramo in zato je treba eh, investirati denar. Ta teden so vroča pogajanja v Kubenhavnu in zato je treba opozoriti na to, da je treba spodbujati v gradbeništvu ukrepe, ki izboljšajo energetsko učinkovitost poslopi in eh, Podobno velja tudi za promet. V parlamentu smo to vidno spet zahtevali, v regionalnih skladih se hitro izplačuje denar celo. Akontacije se izplačujejo in želimo v parlamentu, eh, da se taki ukrepi tudi aktivno podprejo. Hajmansu eh, želimo pomagati. Te tri vloge, predvsem pa eh, nizozemsko vlogo podjetja Hajmans, podpiramo v celoti. Hvala. Gospodar, dena minuto. Merci, monsieur le président, chers collègues. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolege in kolegi. Uporaba sredstev iz eh, tega sklada je vedno bolj potrebna, eh, to tudi zaradi gospodarske krize. Ta eh, kriza je prizadela najpomembnejše sektorje evropskega gospodarstva, med njimi tudi avtomobilski sektor in pa tudi gradbeništvo in dano je bilo pozitivno mnenje na prošnjo. V zadnji pregledu te uredbe Eh, so dodali tudi gospodarsko krizo kot enega od dejavnikov. Vendar pa veliko prošen ni dobilo ugodnega odgovora in to kaže, da v tej krizi lahko z dobro politično voljo tudi pomagamo našim sodržavljanom. Ugotavljam namreč, ko preberam eh, poročilo gospoda Borga, da je mogoče izboljšati delovanja tega sklada. In eh, treba pa je najti druge oblike eh, financiranja, naprimer Evropski socialni sklad. Najboljši način bi bil, da bi eh, podobno kot pri drugih sklada, Eh, skladih obravnavali tudi eh, prošnje pri tem skladu, vendar pa vem, kakšno je stališče sveta in z eh, velikim, velikim zanimanjem pričakujem odgovor komisarja. Prav gotovo ima ta sklad velik, velik pomen, vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi naše cilje, cilj pa je tudi okrepiti delovanje tega sklada evropski globalizacijski fond je izraz solidarnosti z delavci ki so izgubili svoja delovna mesta zaradi strukturnih sprememb v vzorcih eh, svetovne trgovine. kot člani evropskega eh, parlamenta smo lahko zadovoljni da lahko prispevamo k lajšanju nekaterih učinkov, eh, ki jih ima brezposelno za te delovce. Tako jim dajemo tudi določeno upanje za v prihodnje. Vendar pa eh, ne gre samo za to, da potrjujemo ta sklad. Naša odgovornost je, da najprej zagotovimo, da so izpolneni vsi kriteriji, poleg tega pa moramo narediti vse, da zagotovimo, da bo ta sklad zagotavljal tudi ustvarjanje dodane vrednosti. Eh, eno od relevantnih vprašanj je to, da ukrepi, ki jih predlagajo države članice, morajo dopolnevati druge ukrepe iz strukturnih skladov in potrebujemo tudi potrditev, da je to res. To je treba pokazati, kajti na ta način bo mogoče zagotoviti dodano vrednost, ki sem jo omenjala. Ta dodana vrednost pa bo tudi rezultat tega, da ta sklad ne bo nadomeščal tistih ukrepov, ki so v odgovornosti podjetij, ampak da bodo to dodatni ukrepi na nacionalni ravni. In v procesu leta 2007-2013 večletnega eh, pregleda večletnega proračuna, torej to je po moje zelo pomembno in moramo biti pozorni. Še ena stvar me skrbi in sicer zagotavljanje enakosti med spoloma in nediskriminacija znotraj tega sklada. Če si pogledamo porazdelitev med spoloma v treh programih za pomoč, 91 eh, se, odstotkov so, so moški in tudi pri drugih dveh prošnjah moški prevladujejo. In izgleda, da je dosti več denarja, ki je namenjeno delavcem, kot pa delavkam, ki so izgubile delo. To je mogoče slučaj, ampak najbrž se je zgodilo tako, da je iz tega ali drugega razloga več prošen za delavce. Vendar pa moramo enako ovrednotiti vse prošnje in zagotoviti pomoč čim bolj hitro in učinkovito. Hvala. Gospa Kornelisen, dve minuti. Laat ik vooropstellen dat wij kunnen instemmen met. Voilà. Torej, izhajam iz tega, da uh, se strinjamo z vsemi tremi prošnjami, saj izpolnjujejo pogoje in zato imajo delavci tudi pravico do sredstev iz tega sklada. Sedaj pa želim izkoristiti priložnost, da opozorim na pomembno pomankljivost, na vrzel v tem skladu za globalizacijo. Uh, trudimo se za to, da bi delali perspektivno glede trgov delovne sile v Evropi. Vendar politične skupine v parlamentu si niso enotne o tem, eh, v katero smer naj gremo, ampak eh, strinjamo se o glavnih otežiščih. To naj bi bilo trajnostno in koristilo naj bi vsem delavcem. Sedaj, ko se moramo soočiti s krizo, moramo storiti korake tja k bolj trajnostnemu gospodarstvu. Če želimo uporabiti sklad za globalizacijo, potem po moje pri tem ostanejo eh, določene možnosti neizkoriščene, ker nam manjka prava smer. Mislim, da moramo sprejemati pravilne odločitve. Ljudje, ki delajo v industrijah, ki propadajo, na primer v avtomobilski industriji, v industrijah, ki so v zatonu, zatonu moramo jim pomagati poiskati nova delovna mesta, ki so bolj perspektivna. Torej, govorim o inovativnem in trajnostnem gospodarstvu, ki se mu s tem bližamo. Gospod Fajmon, eno minuto. Poštovani gospod predsednik, gospe in gospodje, sedaj razpravljamo o načinu, kako naj uporabljamo sredstva iz Evropskega globalizacijskega sklada. In vprašanje je, ali naj se denar dodeli švedski, avstriji in nizozemski, ki so zaprosile za ta denar v, zaradi izgubljenih delovnih mest v gradbeništvu in avtomobilski industriji. O tem smo že razpravljali in razpravljali smo tudi o podobnih prošljah, ampak ti ukrepi se mi zdijo napačni. Evropska unija ne bi smela podpreti takšnih ukrepov iz dveh razlogov. Prvič, ni pošteno, kaj te globalizacija in pritisk konkurentov eh, čutijo, eh, vpliva na vse, eh, na vsa podjetja, na vse zaposlene in zaradi tega izgubljajo ljudje delo vsak dan, veliko delovnih mest se tudi odpira sicer in taka podpora se v Evropski uniji zagotavlja samo velikim podjetjem, kjer prihaja do masivnih odpuščanj. Vendar pa manjši delodajalci ne morejo vlagati takšnih prošen in zaradi tega ta ukrep ni pravičen, ker je selektiven. Drugi argument. Menim, da je ta problem treba reševati na nacionalni ravni, zato ker so na nacionalni ravni na razpolago tudi sredstva. Hvala seveda bomo podprli delavce, ki so bili odpuščeni v Avstriji, na nizozemskem, na švedskem, vendar vedno, ko se kaj takega zgodi, dvomim o učinkovitosti in pravičnosti gospodarstva. Torej, če govorimo o učinkovitosti, potem tu pomagamo nekaj sto delavcem in to je kaplja v morje. In glede pravičnosti naslednje. Avtomobilska in, av, podpiramo avtomobilsko industrijo in ji dajemo milijone evrov. Kako pa boste to razložili delavcu v tekstilni industriji na portugalskem, ki dobi 500 evrov odpravnine in ki doživi, da drugi, drugi uh, dobivajo uh, delavci podporo v višini 2000 evrov. Torej, moramo si ogledati, kje so najbolj problematični sektori in kje je gospodarstvo najbolj pod pritiskom. Ne smemo še naprej povečati razlik med eh, državami, med centralnimi državami in državami na periferiji. Predsednik, Legice in kolegi, Evropska unija je vzpostavila proračunski instrument za pomoč delavcem, ki izgubijo svoje mesto zaradi strukturnih sprememb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 te delavce. To je izguba denarja davkoplačevalcev. Če bi Evropska unija želela najti rešitev, bi morala ugotoviti, kakšni so vzroki te krize. Ampak ne smemo dajati miloščine za reševanje revnih. Seveda bo na začetku veliko podpore eh, se strani tistih, ki so prizadeti ta predlog za rezolucijo pa ne kaže, kakšen bo obseg te subvencije. Z drugimi besedami, koliko sektorjev bo do te subvencije pokrivale in koliko podjetij bo dobilo denar. Kar je pa najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da poročilo zahteva, da se čim prej plača ta denar in ne omenja potrebe, da se predložijo tudi dokazi, da je denar prišel k pravim ljudem in v prave namene. Ravno tako poročilo ne zahteva rednega spremljanja učinkov teh subvencij. Potrebna je namreč ocena napredka. Na Eh, doseženega v procesu, tudi v okviru večletnega proračuna. Govorimo o denarju davkoplačevalcev. Veliko teh je tudi izgubilo svoje delo in ne dobiva nobenih subvencij. Veliko davkoplačevalcev ima hude finančne probleme. Kako lahko tako neodgovorno ravnamo z njihovim denovarjem? Jaz bi te rezolucijo zavrnila in vas pozivam, da naredite isto. Ena lepto. Dragi kolegi in kolegine. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Evropska unija razpolaga z globalizacijskim skladom, eh, s proračunom, eh, iz katerega je mogoče pomagati delavcem, ki uh, trpijo zaradi strukturnih sprememb. In to koristi tudi delavcem v moji državi. Že večkrat sem opozorila na to, da sklad, sklad za globalizacijo ni pomoč multinacionalkam, temveč da mora pomagati državljanom direktno. Zato sem za kontrolne mehanizme in eh, pričakujem tudi redne, redna poročila o napredku iz Štajerske, avstrijske Štajerske. Pomagati moramo ljudem, ki so prizadeti in to je tudi prispevek Evropske unije eh, za dobrobit svojih državljanov. Hvala. Sedaj pa so na vrsti ostali govorniki, gospod Rubik, dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, veseli me, da danes razpravljamo o tem, kako se soočiti z globalno krizo, predvsem z brezposelnostjo. Mnogo nedolžnih podjetij eh, trpi zaradi tega, ker pač nimajo naročil in zaradi tega se izgubi likvidnost in boniteta. Eh, veseli me, da se osredotočamo na srednja in srednja velika in mala podjetja. Eh, torej, pre, torej pomoč tem podjetjem se mi zdi še posebej pomembna in rezultat tega financiranja moramo natančno analizirati, torej kje nam je uspelo pomagati zagotoviti delovna mesta z primeri dobre prakse in kje nam je torej uspelo eh, brezposlene ponovno vključiti v trg dela in sicer eh, kar se da hitro in učinkovito gre za to, da hitro pomagamo in zato naj bi mobilizirali ta sredstva čim prej. Eh, ravno v avstrijskem primeru, na avstrijskem Štajarskem, kjer je cela regija prizadeta zaradi močne avtomobilske industrije in kjer je tudi veliko eh, dobaviteljev, eh, mislim, da je dobro, da damo na razpolago 5,7 milijona evrov, vendar prosim, da bi vseh da bi eh, za vse primere dali sicer zeleno luč, da pa potem analiziramo. Torej ne samo, da je bil denar izplačan, temveč, da se tudi dokaže, da je prišlo do ponovnega zaposlovanja delavcev ali do eh, novega ustanavljanja podjetij. Torej, da je nastala neka gospodarska dinamika, se pravi, da regije spet dobivajo gospodarsko moč, ki so jo imele tudi prej. Hvala komisarju za to pomoč. Hvala, gospod Regner. Gospa Regner. Avstrijska prošnja za podporo iz sklada za globalizacijo se nanaša na delavce iz devetih podjetij dobaviteljev na avstrijskem Štajerskem. Če si ogledamo ta primer, potem takoj prepoznamo, da gre za klasični primer za Evropski globalizacijski sklad in sicer eh, tam, kjer so potrebni popravki in sicer, da se eh, pomaga tistim, ki jih globalizacija neposredno prizadene in ki zaradi izgube delovnega mesta trpijo zaradi finančnega žongliranja eh, nekaterih redkih. Torej, eh, avstrijski, avstrijski zvezdni državi Štajerski je zelo močna avtomobilska industrija in ta regija je sedaj pretresena zaradi tega, ker uh, upada povpraševanje po vozilih minus 59,4 odstotka. Takšen je upad uh, pri prodaji vozil, avtomobilov. 5,7 milijona evrov so zelo so odlična investicija za ponovno zaposlitev delavcev in delavk. Torej, ta investicija bo služila temu, da bodo delavke in delavci prišli v sklade za delo, torej v tako imenovane avtomotivne sklade in tam bodo organizirali različne tečaje za usposabljanje. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Kabrnoh za eno minuto. Najlepša hvala. Dame in gospodje, ta teden naj bi pokomentirali predlog Evropske komisije, da se uporabijo sredstva iz sklada za prilazgoditev globalizacije v treh specifičnih primerih na švedskem, v Avstriji in na nizozemskem. Zopet moramo nažalost odločati o treh primerih, ki niso povezani med seboj in so med seboj zelo različni. Naj vas opomnim, da je Evropski parlament v preteklosti prosil Evropsko komisijo naj to vrstne predloge pred, predloži ločeno. Predlogi zopet vsebujejo številne nejasnosti, kar zadeva švedsko prošlo, naprimer tukaj ni jasno, koliko denarja bo dejansko porabljenega v zvezi z avstrijskim predlogom. Eh, pa je znesek na odpuščenega delavca zelo visok. V preteklosti je bil ta znesek ponavadi okrog nekaj 100 evrov. Eh, v avstrijskem primeru pa gre za več kot 14 tisoč evrov na osebo in ne vem, ali je to dejansko v skladu eh, z načeli sklada za prilezgoditev globalizacije, zato tega ne bomo podprli. Ah. Rübeck, äh, Blaukart, erlauben Sie das? Gospod Rubik je uporabil modri karton. Dovolite to intervencijo? Hvala. Izvolite, gospod uh, Rubik. Ja, samo nekaj bi popravil. Uh, pomoč Avstriji ni vsa namenjena samo eni osebi. Najlepša hvala, gospod Obermajer ima besedo za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vidite, da gre za avstrijsko. Eh, temo in eh, Štajerska, ki je tukaj najbolj prizadeta, je za nas zelo pomembna, kajti tukaj je zelo velik delež prebivalstva eh, dela v avtomobilski industriji, ehm, kjer je velik delež izdelkov namenjen izvozu. Iz z upadom povpraševanja po vsem svetu je prišlo do že omenjenih eh, preko 700 eh, odpuščenih delavcev in zelo nas veseli, da bodo ti zdaj deležni podpore iz sklada za prilagoditev globalizacije in to izredno podpiramo. Eh, v zvezi z izjavami predgovornika pa moram pojasniti, da ne gre samo za subvencije za enostavno prestrukturiranje, ampak gre za podporo posameznim delavcem in delavkam v obliki eh, subvencij za eh, življenske stroške in za prekvalifikacijo. In podpiram, kar je povedala ena od kolegic, namreč, da je potrebno predvsem izobraževanje, ki je usmerjeno v prihodnost, ki bo omogočalo ponovno eh, zaposlitev teh ljudi in obnovljiva energija je tukaj eh, zelo pomemben korak in eh, Štarska se za to zauzima. Najlepša hvala. Gospod Hojkmark je naslednji. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, v razpravi, kot je tokrat, naj potrebno pomniti na to, da je globalizacija tudi tisto, kar je omogočilo, da je Evropa obogatela. To je tisto, kar je ustvarjalo delovna mesta, naložbe. E, izvoz nam je omogočil, da smo ustvarili velika podjetja, z uvozom smo ustvarili priložnosti za e, svoje državljane. E, omogočili smo dobre storitve, nizke cene in gre torej za spremembe v številnih dimenzijah in eh, tukaj vedno znova umirajo in se pojavljajo nova podjetja. Spremembe vplivajo na vse vidike družbe in mislim, da temu ne smemo nasprotovati. Mislim, da moramo spremembe olajšati. Mislim pa, da moramo seveda tudi pomagati tistim, ki trpijo negativne posledice in to je odgovornost držav članic. One morajo poskrbeti, da eh, te spremembe potekajo v um, mirnem okolju. E, tukaj imamo pred sabo zdaj sklad, ki uh, odpira določene možnosti in e, bilo bi zelo, vendar pa bi bilo zelo zavajajoče, če bi trdili, da lahko samo s tem skladom rešimo vse težive. Če, težave. Če si pogledamo avtomobilsko industrijo, imamo tukaj zelo specifičen položaj. E, veliko različnih prispevkov um, je bilo podanih za izboljšavo razmer tako na nacionalni kot na evropski eh, ravni. Vendar pa tukaj prihaja tudi do številnih eh, moten, eh, motne v obliki podpor posameznikom, krati pa so tu motne za delovanje podjetjev, če podjetja nimajo enakih možnosti, niso deležne enake podpore. In, eh, Čeprav je ozadje tako, kot je, bomo ta predlog podprli. Eh, mislim, da je na tej stopni prepozno, da bi stvari spremenili, ampak eh, ne želimo eh, ovir in to je tista pot, ki jo bomo podpirali v prihodnje. Najlepša hvala. Uh, Naj povdarim, da je ta sklad, ki smo ga zagotovili, sklad, ki koristi Eh, delavcem in jim pomaga, da postanejo bolj zaposljivi. In zato moramo pri tem delovati. In to je tudi smisel tega dosjeja, eh, o katerem razpravljamo. Ta sklad mora biti vključen v eh, profesionalno delo. Socialne vključenosti ni brez poklicne vključenosti. Druga točka, ki jo želim podariti, avtomobilski sektor je zelo prizadet zaradi krize. In od, od proizvajalcev avtomobilov, ki trpijo zaradi krize, zahteve, da svojo ponudbo prilagodijo upoštevajoč nove okoljske cilje in nove potrebe potrošnikov, kajti ta sektor je zastaran. In zato tudi prosim, da vsi podpremo komisijo eh, in ravno tako se zahvaljujem Rajmarju Bögeju za njegov predlog in zato predlagam, da se tudi to, politi eh, to politiko izvaja. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Tikao za eno minuto v postopku Catch the Eye. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala. Kar zadeva uporabo sredstev eh, globalizacijskega sklada, se nam zdi, da je potrebna za pomoč delavcev, ki trpijo zaradi spremembe v strukturi eh, svetovne trgovine. Ta kriza je vplivala na eh, vzorce svetovne trgovine. Leta 2009 eh, je bilo 250 tisoč izgubljeno delovnih mest v težki industriji ravno tako je veliko ljudi izgubilo delo tudi v ladjedelništvu in tudi na železnicah. In zato moramo leta 2010 biti eh, pripravljeni na to, da bo prišlo veliko prošen zaradi te krize. In zato morajo po eh, stopki biti enostavni, tako da bodo upravičenci lahko zlahka dobili dostep do teh sredstev. Eh, Švedska, Avstrija in Nizozemska so vložile svoje eh, eh, svoje prošnje Ju, Julija in Augusta. Kelly. Hvala. Naslednji je Sean Kelly, prav tako za eno minuto. Izvolite. Eh, hvala, gospod predsedujoča. Podpiram ta predlog. Eh, Kajti, ko smo v preteklosti glasovali o predlogu za pomoč eh, državljanom v mojem volilnem okrožju, eh, so bili tudi ti deležni to vrstne podpore in eh, zato podpiram to vrstne predloge za pomoč nizozemski Avstriji in eh, švedskim. Ampak kar nekaj anomalij je bilo omenjenih. In eh, vsekakor mora. Eh, čas trajanja odražati dejanski čas krize, potem je tu pomembno, da eh, je kar najmanj administracije in pa naj, kar največ pomoči bi morali nameniti eh, podjetnikom, kajti 35 odstotkov eh, novih podjetij je bilo ustanovljenih strani ljudi, ki so bili brezposelni in to so torej ljudje, ki so se znašli v stiski in ti si zaslužijo našo podporo. Haben sich nicht gemeldet. Jetzt... Najlepša hvala. To so bili vsi govorniki v postopku Catch the Eye. Se opravičujem, gospod Mölcer. Gospa predsedujoča, večina delovnih mest v Evropi, ne samo zaradi, v Avstriji, je ogroženih zaradi globalizacije in zato moramo biti pozorni predvsem na to, da uh, mladi uh, delavci, ki sploh niso prijavljeni kot brezposelni, uh, ker so ravno zaključili z izobraževanjem, naprimer, uh, dobijo našo podporo. In uh, mislim, da sploh kar zadeve Avstrije, moramo biti pozorni na to, da. Uh, podpiramo s tovrstnimi ukrepi tudi tiste, ki šele vstopajo na trg delovne sile in da jim damo uh, možnost, da lahko računajo tudi na evropska sredstva, ki jim pomagajo vstopiti na trg delovne sile. Najlepša hvala, gospod Mölcer. Nihče več ni prosil za besedo, zato ima besedo zopet uh, komisar Špidla v imenu komisije. Izvolite. Mislim si, že iz debate. Dame in gospodje, mislim, da je razprava pokazala, da smo v preteklosti eh, sredstva iz tega sklada uspešno uporabili in eh, da so ta koristila prejemnikom pomoči. Kot komisar sem eh, vedno poskušal tudi na terenu preučiti, kakšni so rezultati mojega dela in zelo sem bil vesel, ko sem videl, kako koristen in kako učinkovit je bil dosedaj že sklad za prilagoditev globalizaciji. V okviru razprave je bilo izrečenih nekaj vprašanj, na katera je potrebno nujno odgovoriti. Eh, in eh, predvsem je za to potreben eh, nek realističen pogled. Rečeno je bilo, da sklad za prilagoditev globalizacije koristi samo velikim podjetjem, ampak praksa je pokazala, da izvorna usmeritev tega sklada, namreč da naj bi sklad koristil vsem ne glede na to, ali gre za velika ali majhna podjetja oziroma ali gre za majhno ali veliko državo, eh, da se ta usmeritev dejansko uresničuje. Ravno tako pa pravna podlaga omogoča tudi, da eh, sklad izkoriščajo eh, delavci in delavke manjših podjetjih v posameznih regijah in to brez kakršne koli diskriminacije. Opozoriti želim tudi na to, da je sklad zasnovan na tak način, da pomaga ljudem, ne samo podjetjem. Torej, ne gre za sklad, ki bi držal pri življenju podjetja, ki z gospodarskega vidika niso sposobne delovati. Prav nasprotno, ta sklad pomaga ljudem, ki so izgubili svoja delovna mesta in jim pomaga pri tem, da lahko hitro najdejo delo v panogah, kjer delovna mesta obstajajo. Gre torej za sklad, ki služi predvsem prestrukturiranju. Eden od govornikov, mislim, da je bila to gospa Harkin, eh, je spostavil tudi enakost med moškimi in ženskami. To neravnovesje, ki dejansko obstaja, preprosto kaže, da je kriza predvsem v prvi fazi prizadela predvsem eh, tiste sektorje, kjer eh, prevladujejo moški delavci, torej Eh, predvsem eh, tukaj govorimo o avtomobilski industriji. In uh, zato uh, je pač položaj tak, da je tudi med prijemniki pomoči več moških kot žensk. Uh, finančna in gospodarska kriza je spremenila trge in naj vas opomnim na besede predsednika Obame, ki je povedal, da bodo kon, do konca letošnjega leta na trgu delovne sile prevladovale ženske. In to pomeni, da so moški tisti, na katere kriza najbolj negativno vpliva. In eh, to neravnovesje se pač odraža tudi pri uporabi sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Večkrat je bilo zastavljeno tudi vprašanje, kako bi lahko sklad bolje organizirali. Eh, tega sklada si nismo preprosto eh, izmislili brez kakršne koli eh, podlage in nedvomno moramo razmisliti o tem, kako bi ga lahko bolj učinkovito zasnovali. Eh, še eno od vprašanj, ki je bilo zastavljeno, se je nanašalo na financiranje. Torej, eh, kako se sklad za prilagoditev globalizaciji vključuje v proračun oziroma kako bi lahko predstavljal samostojno proračunsko vrstico. To je sicer zadeva, o kateri bi lahko eh, razpravljali in lahko bomo to počeli v prihodnje, žal pa to ni bilo mogoče v okviru tokratnega proračuna. Eh, zato smo tudi sredstva razporedili drugače. Dame in gospodje. kriza eh, in konkurenčni pritisk sta pripeljala do tega, da prihaja do vedno večjega števila odpuščanj. In komisija se strinja z zahtevami, da je potrebno pri zahtevah za uporabo sredstev iz tega sklada obravnavati vsak primer posebej. Eh, rad bi se zahvalil eh, vsem, ki so se ukvarjali s to temo, še posebej članom odbora za proračun. Kajti tudi v tej razpravi se je pokazalo, da smo obravnavali vsa sporna vprašanja in da smo pri vseh Eh, problematičnih zadevah bili eh, sposobni vzpostaviti dialog. Upoštevanje je bil tudi predlog komisije, da eh, si vsi ti primeri zaslužijo podporo in da so upravičeni do sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Zato me zelo veseli, da ste podprli naš predlog in upam, da bo tako tudi glasovanje. Te debate erhält erneut der Berichterstatter. Najlepša hvala. Za konec razprave pa ponovno dobi besedo poročevalec. Izvolite, gospod Böge. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. E, temu, kar je povedal komisar, pravzaprav nimam kaj dodati. Podpiram vse, kar je povedal. E, sploh kar zadeva prihodnji razvoj sklada za prilagoditev globalizaciji v odnosu z ostalimi programi, predvsem z Evropskim socialnim skladom, mislim, da bomo na tem področju morali še intenzivno razpravljati. Povsem jasno je, da sklad za prilagoditev globalizaciji ne more omiliti vseh posledic prestrukturiranja, eh, ravno tako pa ne more rešiti eh, podjetij, ki trpijo zaradi globalizacije, to tudi ni njegova naloga. Lahko pa pomaga posameznik, zdravnikom, ki se znajdejo v težki situaciji, potem ko so izgubili delovno mesto in tem posameznikom lahko pomaga pri ponovnem iskanju perspektiv in novih delovnih mest. In uh, kljub temu, da. Uh, Pogosto razpravljamo o subsidijarnosti, ki je tukaj e, zelo pomembna, vendarle lahko podpremo predloge, e, za namenitev pomoči iz tega sklada in eh, naj še enkrat povem, dame in gospodje, da v nacionalnih eh, programih eh, nedvomno obstajajo sredstva in skladi, katerih smotrnost je bolj vprašljiva kot pa smotrnost tega sklada, ki pomaga posameznikom, ki se znajdejo v težavah. Najlepša hvala, razprava je s tem končana, glasovanje pa bo potekalo v sredo. hvala lepa opazila sem da je v da ste v tej razpravi